in v eni delegaciji. Seznam teh imenovanj bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Če do odobritve protokola ne slišimo nobenih ugovorov, velja, da so ta imenovanja potrjena.